se lahko lotimo dnevnega reda. Zadnji osnutek dnevnega reda je bil sprejet 2. septembra in pričakujem, da ste ga vsi pravočasno prejeli. Sedaj se lahko pogovorimo o tem dnevnem redu. Začnimo kar s ponedeljkom in pojdimo po vrsti. 2. septembra je bilo sprejeto poročilo gospoda Rabkaja o imuniteti gospoda Viktorja Paskiša. Politične skupine so se soglasno odločile, da se bo o tem poročilu glasovalo jutri in sicer opovdne. Dovolite mi naj še enkrat ponovim. Poročilo gospoda Rabkaja o imuniteti bo na glasovanju jutri opovdne. To so komentarje v zvezi z našim današnjim dnevnim redom. V skladu z našimi pravili so taka poročila, prošnje in komentarji predmet obvezne razprave na začetku zasedanja. Gospa Angelini, gospod Picela in 40 drugih poslancev so podali prošnjo za to, da se preloži razprava o primeru gospe Sakine Mohamadi Aštjani oziroma govornik se popravlja, ne da se preloži, temveč da se premakne s eh, četrtka na današnji dnevni red. Prosil bi gospod Đelili naj to predstavi formalno, ni v sobi, torej bo to storil gospod Pitela. Govorim o gospodinu. V imenu gospe Anželili in imenu drugih podpisnikov tu smo eh, priča nekaj zelo modrim utemeljitvam za naše mnenje v primeru gospe Sakine Mohamadija Štjani. Gre za uradno izjavo Evropskega parlamenta v tej zadevi, to moramo storiti čim prej, ker je usoda te gospe odvisna od odločitev, ki bodo sprejete v nekaj prihodnih urah. Veliko ljudi se sedaj eh, oglaša, z predlogi za spremembo sodnega sklepa, vendar ne moremo pri tem ostati nemi ravno mi v Evropskem parlamentu. Zaradi tega hočemo poslati svoj poziv sodnemu senatu naj eh, ukrepa drugače in zaradi tega smo predstavili to razpravo na današnji dan. Hvala lepa, gospod eh, Maurio Mauro, bi rad pod podprl ta predlog. Izvolite. Da, hvala lepa, predsedujoči. Rad bi spregovoril z namenom, da podprem to prošnjo. Zavedam se dejstva, da Evropa igra pionirsko vlogo pri mirovnih prizadevanjih in zato je zelo pomembno, da se znamo tudi pravočasno oglasiti. Eh, delim mnenje številnih, da je treba to zadevo premakniti naprej na urniku obravnav v Evropskem parlamentu. Treba se zavedati posebnih okoliščin v tem primeru in zaradi tega lahko samo podprem to prošen, upam, da bodo to storili tudi drugi. Najlepša hvala. Sedaj pa sprašujem, ali bi kdo rad spregovoril proti tej prošnji, ali je sploh kdo proti predlogu. Prav? Dame in gospodje, glasujmo. Uh, uh. Ich würde nur bitten. Oprostite, jaz sem hotel samo prosil, če bi potem lahko čim prej glasovali tudi o besedilo. Nima nobenega smisla, če bi danes samo razpravljali, glasovali pa pozneje, če je možno že v sredo. Glasujemo. Kdo spaj? Prav, pa glasujmo. Kdo je za, kdo podpira predlog gospe Anželili in gospoda Pitele, da se ta razprava premakne na današnji dan? Kdo je proti? Se je kdo zdržal? S tem je predlog sprejet. In to pomeni, da bo razprava o navedbah Evropske komisije v tem primeru potekala danes. In sicer na samem začetku zasedanja, ko bomo dokončno formalno sprejeli predlog dnevnega reda. rok za oddajo predlogov za rezolucije je danes ob sedmih zvečer. Za skupne rezolucije pa jutri do dvanajstih. To so torej prvi roki, ki so pred nami danes do sedmih zvečer za oblikovanje predlogov resolucij in jutri do dvanajstih, torej jutri do povdne do dvanajstih, je zadnji rok za oddajo predlogov skupnih rezolucij in takrat jih bomo uvrstili na dnevni red, v sredo pa bo glasovanje. To je poseben postopek, pospešeni postopek v tem posebnem primeru. Ali so tu še kakšni komentarji na to temo? Ni videti, da bi se kdo oglašal nisem prejel nobenega komentarja v zvezi s torkom ali sredo, ampak e, imeli bomo še širšo razpravo o stanju zadev v Evropski uniji. To bo na sporedu, kot rečeno, jutri, gre za zelo pomembno razpravo in to bo potekalo prvič v zgodovini tukaj v Evropskem parlamentu. Radi bi posvetili posebno pozornost tej razpravi, in podarili vlogo Evropskega parlamenta, ki mora imeti močnejši vpliv na prihodne usmeritve gibanja in razvoja Evropske unije. In moramo imeti tudi določeno stopnjo odgovornosti pri tem. Tudi Lizbonska pogodba namreč nalaga zelo veliko odgovornosti na naša ramena in v prihodnih letih moramo to funkcijo tudi intenzivneje prevzeti. Zato je pomembno, da imamo to razpravo. Kot veste, smo se o tem že pogovarjali s predsednikom in zato bi rad tudi eh, videl, da bi bila prisotnost primerna tako resni razpravi. Še zlasti, kadar gre za institucionalne zadeve, bi bilo to pomembno. Eh, Med konferenco predsednikov pred štirimi dnevi smo imeli o tem poglobljeno razpravo, pogovarjali smo se o stanju zadev v Uniji, to je bila neke vrste pripravljalna razprava, če hočete. In jutri ob devetih se bomo o teh zadevah pogovorili tukaj v polni zasedbi. Evropskega parlamenta. Vodje političnih skupin so vsi izrazili željo, da bi bili vsi njihovi poslanci prisotni ob tej razpravi. Vodje političnih strank so se odločili, da ne bodo dejali nikakršnih posebnih dovoljenj za druge sestanke, ki bi potekali v istem času, torej med 9 in 11.30 jutri. Tako da jutri za eno besedo ne bo nobenih drugih dogodkov, sestankov ali pomembnih opravil, ki bi lahko konkurirali tej splošni razpravi. Tudi v četrtek smo se odločili, da bomo imeli poseben mehanizem za nadzor nad tem, kdo je prisoten in koga ni med med razpravo. To bomo strogo nadzirali in to bomo storili tako, da vas bomo eh, zaprosili, da pritisnete na gumb v treh različnih trenutkih med razpravo. Danes ob 18.30 eh, bo sestanek biroja in eh, prosim biro, da podrobno obrazloži metode, ki se bodo uporabile za to torej kako se bodo uporabljale tudi informacije o prisotnosti vnaprej. Ne vemo še, kakšna bo odločitev biroja, ne moremo niti predhodno vplivati na njo, vendar bi rad eh, podal oseben poziv oziroma prošnjo vsem vam, bodite prisotni jutri ob tej razpravi in tudi ob vseh drugih pomembnih razpravah, ob tem zasedanju parlamenta. Osebno vas pozivam vsakogar med vami, bodite prisotni. Gre za zelo pomembno razpravo in zelo pomembno je tudi za podobo, ki jo ima ta parlament v javnosti. Moramo prevzeti svoje odgovornosti za prihodnost Unije. Dovolite mi naj ponovim, eh, nobena od eh, dokončnih odločitev o tem, kako se bodo te informacije o prisotnosti uporabljale vnaprej, torej te odločitve še niso sprejete. Ta odločitev bo sprejeta v biroju danes zvečer. Gospod Poselt. Herr Präsident, wir... Mi smo svobodno izvoljeni poslanci in mi sami odločujemo, kaj so naše prioritete. Jaz bom se udeležil, ampak hočem čist jasno povedati, ali če boste trikrat ugotavljali prisotnost, jaz tu ne bom sodeloval. Torej, jaz sem proti temu. Torej, če se do tega pride, potem bom med zasedanjem zapustil. Jaz mislim, da so to metode, ki niso eh, sprejemljive za eh, svobodno izvoljene poslance. najlepša hvala za vaše mnenje gospa ludford gospod predsednik, strinjam se v celoti z gospodom Poseltom. Tragično je, da je to postalo nekako samo po sebi namen. Eh, če bi nas samo spodbujali temu, da bodimo prisotni, bi sama samo iz spoštovanja do vas in do vaše vodstvene vloge prišla na razpravo. Če pa bo prišlo do nekega elektronskega preverjena, pri tem nočem sodelovati in mislim, da s tem škodujete ugledu Evropske unije in tudi predsednika Barosa. To bo potem farsa, ker ljudje bodo rekli, no, eh, biro bo sprejel neko eh, odločitev in upam, da biro te odločitve na ta način ne bo sprejel, ker se mi zdi, da gre eh, za tak ukrep, ki je približno enak temu, da bi se ustrelili v koleno in lahko samo rečem, da podpiram gospoda Posrta. dziękuję bardzo koleżanki i koledzy ja już apelował Pozval sem vas, da bodite prisotni in to sem storil že večkrat v preteklosti. In eh, vem, da bo razprava zelo razgreta in ne glede na odločitev biroja, upam, da boste vsi prisotni. Vrej, gospod Dol ima besedo hvala lepa. Vem, da uh, sem delno odgovoren za ta predlog, ker sem bil tudi delno prisoten na konferenci predsednikov in res je, da na tej konferenci ponavadi oblikujemo eh, predloge, ki so ponavadi obravnavani na sestankih političnih skupin. In eh, moja skupina večinoma ni bila soglasna, tem sklepom, ki smo ga sprejeli, morda nekoliko preuranjeno, gospod predsednik. Tako da predlagam, da danes večer, ko se bomo spet pogovorili z vodjami eh, skupin, eh, zadeve nekoliko natančne pogledali, preučili in jih spremenili. Včasih, kadar ukrepamo prehitro, ne razmišljamo o vseh vidikih in se vsi prehitro strinjamo z nekim predlogom. Ampak. Naj vas spomnim, ko bomo imeli jutri razpravo s predsednikom komisije, je to pomembno. Ampak imamo tudi 27 komisarjev, ki ponavadi sedijo tukaj na tej klopi, ponavadi so prisotni vsi in potem govori gospod Baroso in potem so tukaj prisotni odgovorni predsedniki političnih skupin, vodje političnih skupin, preostanek dvorane pa je ponavadi prazen, to vemo vsi. In zaradi tega mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost, da se pogovorimo z vsemi, da uporabimo tudi uh, svoj vpliv vodi političnih skupin, da svoje kolege prepričamo o pomenu te debate, da bodo res vsi prisotni na razpravi jutri do povdne. Uh, Hvala za vašo pozornost. Eh, lahko vam obljubim, da se bo biro danes poglobil v ta sklep in da se bomo zadev lotili demokratično, kot ponavadi, in potem šele sprejeli končno odločitev. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa, dame in gospodje. Mislim, da sem že prej omenil, da bo biro o tem še enkrat razpravljal, čez dobro uro pravzaprav. Prav. In prepričan sem, da bo biro upošteval razloge za in proti in s tem seveda tudi vse vaše komentarje, ki smo jih slišali tukaj. Seveda, tega nismo imeli nikjer zapisanega v naših notranjih eh, pravilih ne bi rad zavlačeval razprave, ta zadeva je zame zelo pomembna in o tem se bomo še pogovarjali. Danes zvečer e, konferenca predsednikov bo potekala čez tri dni, torej v četrtek in zato vas lepo prosim, da dovolite pristojnim organom, da se o tem pogovorijo in da upoštevamo tudi sklep, ki ga bo biro predhodno sprejel danes zvečer. In zaradi tega vas prosim, da se vzdržite od svojih komentarjev v tem trenutku. Vem, da ste številni proti, vendar vseeno prosim, da to razpravo sedaj zaključimo. Sličali, slišali smo vaš zelo močen aplauz ob podanih mnenjih in vemo, kakšen je poglavitni ugovor, z vaše strani, s tem bi zaključil to razpravo, ponovno s pozivom, bodite prisotni jutri ob devetih. Radi bi imeli neke vrste slavnostno sejo in radi bi imeli tudi resno in odgovorno razpravo. Tako da bomo ustrezno predstavili podobo parlamenta, ki naj ustreza temu, kako bi radi, da bi nas javnost videla. Zato vas še enkrat pozivam, bodite prisotni tukaj jutri ob devetih. V redu. Ni bilo nikakršnih drugih predlogov, niti pripomb, samo en komentar v zvezi s četrtkom. Glede na odločitev, ki smo sprijeli pred minuto bomo predstavili razpravo o gospe Sakine Muhamadi Aštjani in ta razprava bo potekala takoj, ko sprejmemo dokončno dnevni red. Gospod Speroni. Gospod predsednik, ne bi rad eh, ponovno odpiral razprave o preverjanju prisotnosti, vendar, glede na to, kar je povedal gospod Dol, način eh, iz oblikovanja urnika se lahko spreminja z obravnavo v plenumu in zaradi tega mislim, da bi ta plenum moral vplivati na odločitev konference predsednikov. O tem lahko glasujemo jutri. Prosim vas, da počakate na odločitev biroja danes večer. No, prav. Začnimo s prvo razpravo danes. Najprej bomo poslušali poročevalca. What we should the, the first point is debating the Salisbury report. Is it fair? Yeah.